Uh, Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje eh, eh, o aktu za mala podjetja in reviziji tega akta. Prvi govornik je gospod Pencen, dve minuti. Prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospodarska kriza ima vpliv na eh, MSP-je v Evropi in poleg tega imamo tudi novi bazel, ki se bo izvajal v direktivi o kapitalu. To pomeni, da bo za MSP-je še teže ustvarjati kapital in skrbeti za rast, ki jo Evropa potrebuje. V svoji resoluciji Evropski parlament daje jasen signal eh, komisiji, da je treba sprejeti odločitve, ki bodo koristile MSP-jem. Eh, politiki seveda ne bi smeli eh, imeti in voditi podjetja, vendar morajo seveda omogočiti eh, pogoje za rast podjetij. In tu imamo celo vrsto virov za navdih in mi ne smemo pravzaprav tu eh, poučevati podjetja. Mi moramo videti, kako bodo imela podjetja največjo korist. Mi si moramo ogledati dostop do trga, standardizacijo, boljši dostop za MSP je eh, pri eh, javnih razpisih. In še zadnja stvar, ki jo želim omeniti. Treba je zmanjšati administrativno breme za podjetja, zlasti, ko govorimo seveda o. Zalogah. Zakaj bi morali imeti toliko poročanja in obveščanja? To je del problema. Vsakič, ko pripravljamo novo zakonodajo v Evropi in vsakič ko sprememo ukrepe, je na koncu breme za MSP je še večje. Mi moramo zagotoviti, da nova zakonodaja ne poveča bremena za MSP. -je. Mi moramo eh, olajšati poslovanje v Evropi in mi moramo začeti delovati tukaj in zdaj. Hvala lepa, gospa Hercog. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Eh, na hitro sem pogledala gor in eh, velika čast mi je, da je tu na obisku skupine iz Mačarske. Torej, na podlagi izkušenj iz zadnjih dveh let moramo povečati naš trud, naša prizadevanja. Eh, mi smo v 34 eh, točkah eh, strnili najpomembnejše stvari in tu želim določene stvari izpostaviti. Vse je odvisno od izvajanja. Države članice so zelo različne glede tega in tudi uspeh držav je zelo različen. Želim, da se vzpostavi enotna podatkovna baza in da se tudi uspehi ustresno registrirajo po našem mnenju ne smemo eh, ogrožati pravic eh, delavcev, treba je ustvariti nova delovna mesta, zmanjševanje upravnih eh, stroškov, to ne pomeni hkrati zmanjševanja delovnih mest. Mi moramo seveda dati nove možnosti za rast. Kar pa zadeva finančna sredstva in dostop do leteh, je pomembno, da Evropska unija že obstoječa sredstva uporablja bolj učinkovito kot sedaj. Sedaj je uspešnost 75 70 odstotkov in s tem denarjem smo podprli 50 tisoč MSP-jev. E, v e, svežnju konkurenčnosti imamo še 3 tisoč MSP-jev, ki so prejeli denar in te rezultate moramo tudi ohraniti. Zelo pomembno je, da institucije podpirajo MSP-je in tudi e, Evropsko podjetniško mrežo moramo krepiti, Eh, mi moramo tudi odpirati eh, program Erasmusa nove eh, podjetnike, za mlade podjetnike in 23 milijonov evropskih MSP-jev Eh, mora biti v eh, stanju, da zaposli vsaj enega dodatnega eh, delavca. Tisti, ki delajo v MSP-jih, morajo biti dobro usposobljeni, bolje kot danes, zaradi tega, da bodo MSP-ji lahko sodelovali pri novih programih, naprimer pri digitalni agendi. Za nas je zelo pomembno, da mladi ne bodo tu izgubili, temveč da bodo zmagovalci. Hvala lepa za pozornost. Hvala. In tudi mi eh, pozdravljamo obiskovalce iz Mačarske. Dolgo pot imate za sabo. Gospa Hol, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. E, torej, akt e, za mala podjetja e, so MSP-ji pozdravili pred dvema letoma in sedaj je seveda pomembno, da pokažemo MSP-jem, da to ni samo papir. Glede administrativnega bremena, tu uh, si ne smemo zastaviti samo en cilj, ga doseči in potem pozabiti. To je nekaj, na čemer moramo stalno delati. In zlasti me skrbi pravzaprav situacija mikropodjetij. Uh, Vse je dosti eh, enostavno za podjetja, ki imajo 249 zaposlenih, ki imajo tudi specialiste za eh, informatiko in podobno. Eh, Če pa ima nekdo samo dva zaposlena, potem je to skoraj da nemogoče. Eh, in ne pozabimo na podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi ti, eh, ta pot predstavljajo več kot 10, 90 odstotkov vseh podjetij. Eh, torej mikropodjetja so majhne enote in zlasti države članice Evropske unije morajo pač eh, sodelovati za to, da vidijo, kako je majhna podjetja mogoče podpirati, tudi naprimer pri izboljševanju energetske učinkovitosti. Financiranje MSP-ju je seveda zelo pomembno. Pred veliko nočjo je poslanec iz Itreja šel v Kalifornijo,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 deluje eh, eh, podpiranje malih podjetij in eh, tvegani kapital je tam dosti laže na voljo. In ponudniki tveganega kapitala pričakujejo v Kaliforniji, da bo od desetih podjetij devet propadlo, vendar ta, ki uspe, se poplača. In na ta način se lahko tudi naučimo podpirati lastna mala podjetja. In ne na zadnje, mi ne smemo stigmatizirati neuspehov. To je pravzaprav nekaj, kar lahko uporabimo kot korak k uspehu. Hvala lepa, gospod Čečastar. Hvala lepa, gospod predsednik. Obstaja temeljni paradoks v evropski politiki o MSP-jih. Po eni strani imamo skoraj da soglasno eh, podporo eh, njihovemu pomenu za gospodarstvo, inovacije, fleksibilnost eh, in predstavljajo seveda tudi velik del gospodarstva. Ko gre pa za denar, če bi pač ta položaj eh, preračunali v denar v bankah, bi MSP-ji bili seveda v odličnem položaju. Eh, zastavlja pa se vprašanje, kako eh, tople besede, prijetne, prijazne besede pre, spremeniti v dejanja. Evropska unija Eh, ima celo vrsto zakonodaje o eh, varstvu delovnih mest, okolja. Eh, vse to ima seveda dobre namene, vendar hrati po pre, predstavlja veliko breme za MSP-je in to je seveda administrativno breme in mi bi morali zmanjšati to administrativno breme. Veliko je konstruktivnih predlogov v tej resoluciji. Všeč mi je, uh, naslednje. Eh, in sicer zmanjševanje bremena na nacionalni ravni. Eh, nacionalna raven še povečuje breme in moje izkušnje so pokazale, dobro bi bilo, če bi lahko zmanjšali administrativno breme, vendar najboljša stvar, ki jo lahko storimo za MSP, -je, je, da izboljšamo njihov dostop do informacij in finančnih sredstev. Hvala lepa, gospod predsednik.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 poslanci šestih eh, političnih skupin skupaj zastavijo vprašanje eh, za skupno razpravo. To eh, se je zgodilo danes in ni naključno, da gre tu za MSP-je. Tu gre za skupno željo. Eno vprašanje, ki ga zastavljamo, je, kaj počne komisija, da bi finančno uspešne instrumente tudi v prihodnje ponujala v še večji meri MSP-jem. Eno je program za konkurenčnost in inovacije eh, SIP. E, eh, kako bo, ko bomo razvili skupni strateški okvirni program? Kakšne možnosti bodo imeli MSP-ji v tem kontekstu? Prav gotovo ne bo mogoče eh, koncept inovacij eh, tako na široko interpretirati, da bodo vse dejavnosti MSP je uspadale pod to. Mi ne smemo storiti napake, da bi Eh, podpirali konkurenčnost eh, samo tistih MSP-jev, eh, ki so po našem mnenju zelo inovativna. Zelo pomembno je, da v okvirnem programu, v strateškem okvirnem programu, sprejmemo prave odločitve. Izredno želim opozoriti na to, da gre tu tudi za vprašanje, po katerih kriterijih bomo uh, uh, poskrbeli za poenostavljanje in debirokratizacijo. SEP je že sedaj eh, bolj birokratski kot eh, raziskovalni program in MSP-ju ne vidijo pravih perspektiv v sedmem okvirnem programu in najdimo neko možnost, da še naprej eh, izkoriščamo dobre pristope, eh, ki smo jim bili priča v preteklosti. Hvala lepa, gospa Cavela. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitam. Uh, kolegicam in kolegom za njihove prispevke k tej koristni resoluciji. In uh, strinjam se vsem tem, kar je bilo ročeno do sedaj. Kljub samo pa sem predlagala nekaj sprememb. E, menilo, uh, menila sem, da gre za uh, prispevke ki lahko koristijo končnemu besedilu. E, torej, tu gre o, za MSP-je. Dan danes se soočamo tudi z nezakonito trgovino e, v državah članicah. Naj povem preprosto, nezakonita trgovina je ena izmed največjih ovir za rast e, MSP-jev. Eh, druga pripomba se nanaša na eh, komis, pobudo komisije za MSP in za drugo priložnost. Eh, torej v teh kriznih časih je seveda zelo pomembno, da podpiramo MSP in jih pomagamo pri razvoju. Mnoga inovativna mala podjetja postajajo vse večja, prehajajo v večja uh, podjetja in v Evropski uniji je manj uh, novih manjših podjetij kot v ZDA. Uh, eh, MSP-ji ne morejo uh, sprejemati novih tehnologij in uh, novih poslovnih modelov delov. To je vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati in mi moramo pravzaprav videti, kakšen duh vlada v ZDA eh, med eh, mladimi američani in ta duh moramo seveda prenesti tudi v Evropo. Hvala lepa. Eh, gospa Gjori je ostala žal brez glasu. Žal nam je in njen predstavnik bo prebral njen odgovor. Gospod predsednik, gospod komisar, spoštovane gospe in gospodje. Parlamentu sem zelo hvaležen za to, da se zanimate za to temo, se pravi za svežen. Uh, v zvezi z aktom za mala podjetja. S tem ste nam dali tudi priložnost, da spregovorimo o tem, kateri koraki so bili storjeni v teku eh, preverjanja tega svežnja. Eh, no, ta svežen je seveda zelo eh, pomemben instrument in mi seveda želimo ustvariti boljše poslovno okolje za podjetja. MSP-ji v veliki meri eh, prispevajo k rasti evropskega gospodarstva, kajti večina podjetij spada v to skupino. V Evropi približno 90 milijonov ljudi dela v MSP-jih in zaradi tega je tudi zelo pomembno, da eh, damo prednostno eh, Eh, prednostni položaj politikam za MSP-je in pomembna je seveda uresničitev tega svežnja. To je ena izmed osrednjih nalog našega predsedstva. Eh, strategija konkurenčnosti je seveda tudi odvisna od tega, kakšne bodo naše sektorske pobude za eh, MSP-je. Torej, MSP-ji morajo biti inovativna, in konkurenčna in zaradi tega je svet tudi vesel sporočila, eh, da bo prišlo do eh, eh, revizije akta, do pregleda akta. In v svojem sporočilu komisija govori o raznih pobudah, programih na različnih področjih. Ti programi so bili uh, usklajeni z uh, eh, MSP in njihovimi uh, organizacijami. Tu smo imeli zelo široko razpravo in tako je prišlo do ustreznega upoštevanja interesov MSP-jev in tudi drugih uh, prizadetih uh, skupin. Uh, imeli smo tudi neformalni svet uh, ministrov za konkurenčnost 13. aprila uh, v, na Mačarskem v Gödeluju. Tam smo torej imeli neformalni svet in tam smo razpravljali tudi o tem sporočilu komisije. Na tem neformalnem svetu so ministri menili, da je treba podpreti predsedstvo sveta in sicer, da naj bo eh, to tudi prednostna naloga. Intelekt inteligentno urejanje, eh, zakonodaja, usmerjanje, financiranje. Eh, seveda je treba storiti še nadaljne korake treba je doseči več napredka na tem področju. Eh, predsedstvo EU eh, pa eh, namerava na svetu za konkurenčnost govoriti tudi o umestnem pregledu in mi vsekakor želimo prispevati k temu procesu. Na tem svetu bomo sprejeli tudi zaključke in uh, geslo bo načelo najprej pomisli na male in to je tudi temelj sporočila komisije. Uh, kar zadeva uh, statut o evropskih zasebnih družbah. V zvezi s tem je komisija pripravila predlog in sicer se je sklicevala na ured, osnutek uredbe iz leta 2008. Na skupnem trgu želimo olajšati eh, poslovanje MSP-jev, gre torej za zmanjševanje stroškov in za povečanje rasti. Na svetu uh, smo slišali tudi nekaj pomislekov glede dokumentov komisije. Švedsko in belgijsko predsedstvo so se sicer eh, trudili, eh, pa ni bilo nobenega uspeha. Eh, mačarsko predsedstvo EU pa bo storilo vse za to, da bomo na teh problematičnih področjih našli rešitve in iz eh, te zgodbe želimo narediti zgodbo o uspehu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Ren, beseda je vaša. President, eh, Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, najlepša hvala za to pomembno ustno vprašanje in vašo današnjo razpravo. Odgovoril bom na to vprašanje v imenu svojega kolega podpredsednika Antonija Tajanja. Majhna in srednje velika podjetja predstavljajo 99 odstotkov vseh evropskih podjetij. In ta podjetja prispevajo največ dodane vrednosti v gospodarstvu in predstavljajo tudi dve tretjini zasebnega sektorja. Zaradi tega želi komisija seveda poskrbeti, da lahko ta podjetja uspevajo v takšnem okolju, da lahko ustvarjajo nova delovna mesta. Gre za zelena delovna mesta in pa za ustrezno usposobljenost delavcev. In to je zapisano tudi v reviziji akta za mala podjetja Evropske komisije. Rad bi odgovoril na pet vprašanj, ki so ki sestavljajo vaše ustno vprašanje na to temo. Evropska komisija zahteva od držav članic, da pripravljajo presojo vpliva na zakonodaje na majhna in srednje velika podjetja. Evropska komisija sodeluje pri eh, tem nadzoru na ravni držav članic in pa na ravni Evropske unije. Komisija bo uporabila ta test za majhna in srednje velika podjetja kot dodatno podporo pri izmenjavi najboljših praks in pri reviziji akta za mala podjetja. Trenutno se srečujemo predvsem z problemi, ki se pojavljajo v povezavi z uh, odobritvami, z izdajo dovoljen in tako naprej. Evropska komisija in države članice bodo lahko načrtovale ukrepe, ki bodo temeljili na poudarku na majhnih in srednje velikih podjetjih. Osredotočili se bomo predvsem na administracijo na spletu in na sistem vse na enem mestu. Ko bo uveden nov sistem, bodo morale države članice imenovati predstavnika za majhna in srednje velika podjetja, gospoda ali gospo MSP. Nacionalni predstavniki bodo del posvetovalne skupine za majhna in srednje velika podjetja, ki bo pomagala ocenjevati posledice ukrepov za majhna in srednje velika podjetja. 24. in 25. maja bo prva konferenca na temo majhnih in srednje velikih podjetij v Budimpešti. Majhna in srednja velika podjetja morajo biti na prvem mestu, eh, ko gre za evropske programe za zmanjšanje administrativnega bremena. Administrativne stroške želimo znižati za 30 odstotkov. Trenutni ukrepi so že znižali administrativne stroške za 22 odstotkov. Evropska komisija želi sodelovati z Evropskim parlamentom, zato da bi bili naši predlogi sprejeti k malu. Naši predlogi bodo koristili majhnim in srednje velikim podjetjem, recimo, ko gre za revizijo četrte uredbe o računovodstvu. To bo državam članicam tudi omogočilo, da bodo lahko izuzele majhna in srednje velika podjetja iz določenih računovodskih izkazov. Poleg tega smo pripravili tudi okvir za majhna in srednje velika podjetja, ki se navezuje na energetsko učinkovitost. Želimo tudi poskrbeti eh, za to, da se bodo ta podjetja lažje soočila z zahtevami eh, Eh, povezanimi z okoljskimi standardi. Spodbujati želimo nizko oglično gospodarstvo in učinkovito rabo virov. Poleg tega bomo nadaljevali z razvojem dejavnosti na področju energetske učinkovitosti in pa varstva okolja. Ena izmed eh, pomembnih pobud pa je tudi agenda za nova delovna mesta in razvoj novih spretnosti. Ocenili bomo ta razvoj tudi v majhnih podjetjih in pa pri obrtnikih. Strategija do leta 2020 je bila pravkar objavljena, govori o dejavnostih, ki jih je potrebno sprejeti na tem področju, katere spretnosti je potrebno nadalje, nadalje razvijati in na katerih področjih je potreben bolj sistematičen pristop, ko gre za usposabljanje, za posebnim podarkom na majhnih podjetjih in obrtnikih. Hvala lepa, gospod komisar, sedaj pa gospod Del Castillo Vera. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovani predstavniki sveta in komisije, Danes govorimo o resoluciji o reviziji akta za mala podjetja. To besedilo je predložila komisija. Majhna in srednja velika podjetja lahko definiramo na različne načine, ampak mislim, da gre tukaj za splošen eh, gospodarski sistem. Če so majhna in srednje velika eh, podjetja močna, potem gospodarstvo deluje, ustvarjajo namreč nova delovna mesta, skrbijo za rast in so torej gonilo gospodarstva. Rada bi se osredotočila na tri vidike, ki so še prav posebej pomembni. Najprej mreža močnih podjetij. Tukaj gre predvsem za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Pomembno je gospodarsko upravljanje. Na ta način bi namreč lahko privarčevali finančna sredstva, poleg tega pa bi lahko zmanjšali tudi prizadevanja, ki so za to potrebna. Potem, tukaj, potem so tukaj inovacije, to je ravno tako zelo pomembno na tem področju. Podjetja je potrebno okrepiti na številnih področjih. Poleg tega pa menim, da bi morala majhna in srednje velika podjetja polnopravno sodelovati tudi na notranjem trgu, tudi ko gre za čezmejne javne razpise. Poleg tega ne smemo pozabiti na druge vidike notranjega trga, ki imajo oziroma ki bi lahko imeli pomemben vpliv na majhna in srednje velika podjetja. Sedaj pa prehajam k zaključku. Gre za podjetniški duh in to je pomembna vrednota to vrednoto je potrebno ceniti, sicer bo evropsko gospodarstvo šipko. Veliko lahko storimo in sicer s pomočjo enega instrumenta in ta instrument je izobraževanje. Sedaj pa gospa Rijera Madure. Hvala lepa, gospod predsedojoči, majhna in srednje velika podjetja imajo to prednost, da so prožna, da se lahko hitro odzivajo in da so blizu potrošnikom. Zaradi tega lahko hitreje sprejemajo tudi odločitve. To so uh, pomembne značilnosti v tem eh, času gospodarske krize. Hiter odziv tere, torej in možnost hitrega delovanja predstavljajo več kot 90 odstotkov eh, naših podjetij in zato moramo ta model tudi obdržati. Posledice spremembe sedeža velikega podjetja eh, so seveda eh, velike in države članice lahko veliko storijo z podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Majhna in srednje velika podjetja so izjemno pomembna za dosego napredka, za izvajanje zakonodajnih in gospodarskih eh, pobud, ki smo jih podali. Drage kolegice in kolegi, evropska majhna in srednje velika podjetja nujno potrebujejo izvajanje akta za mala podjetja. Potrebni so konkretni ukrepi, ki bodo obrodili tudi sadove. Veselimo se ukrepov, ki so sprejele določene države članice, recimo uh, v obliki eh, razpisov eh, za prakse, eh, potem priprava spletnih strani, ampak po našem, po našem mnenju to še zdaleč ne zadostuje. Pristojni za javne razpise morajo v svoja pravila vključiti pozitivno diskriminacijo za majhna in srednje velika podjetja. Potrebno pa je črtiti tudi tisto klauzulo, ki preprečuje udeležbo majhnih in srednje velikih podjetij. Hvala lepa, gospod Krocman. Gospod predsedojoči, komisar Ren. Veliko zanimanje akta za mala podjetja, eh, revizije akta za mala podjetja kaže, da je potrebno še veliko storiti, še prav posebej na nacionalni ravni. Veseli pa me, da je Evropski uniji v zadnjih letih uspelo uresničiti skoraj, da vse eh, zakone, ki predstavljajo del eh, akta za mala podjetja. Ta akt predstavlja pomemben prispevek k razvoju majhnim in srednje velikim podjetjem. Države članice imajo sedaj dve leti časa, da eh, izvedejo eh, to direktivo in predlagam, da bi poskušali ta čas skrajšati, še prav posebej v tistih državah članicah, kjer eh, to ne predstavlja nobenega velikega problema. Tam bi lahko to obdobje znižali oziroma skrajšali na eno leto. Upam, da bo eh, mađarsko predsedstvo sledilo temu predlogu. Vemo, eh, da namenja temu eh, področju veliko pozornosti in to bo uspelo zmanjšati stroške za majhna in srednje velika podjetja. Veseli me, da daje mađarsko predsedstvo temu prav posebno pozornost. To, kar so povedali kolegi, je ravno tako pomembno. Govorim o eh, javnih razpisih oziroma o javnih naročilih. Eh, tukaj eh, lahko za majhna in srednje velika podjetja še veliko storimo. Težko namreč sodelujejo pri teh javnih naročilih, zaradi tega moramo poskrbeti za več preglednosti. Poleg tega pa moramo poskušati izkoristiti tudi možnosti, ki eh, jih ponujejo moderni mediji, tukaj seveda mislim predvsem na internet. Hvala lepa. Gospa Swinburne. Akt eh, za mala podjetja je tisto, na kar bi se morali kot politiki še prav posebej osredotočiti. Zatem lahko namreč naredimo naše gospodarstvo bolj dinamično. Majhna in srednje velika podjetja predstavljajo več kot 90 odstotkov gospodarstva tudi v eh, mojem okrožju. In upam, da bo eh, še več eh, državljanov mojega okrožja ustanovilo majhna in srednje velika podjetja ali pa da bodo zaposleni v majhnih in srednje velikih podjetjih. Potrebujemo torej zakonodajo na tem področju. In ta akt za mala podjetja v sodelovanju z zakonodajo, ki jo pripravlja moja država, lahko doseže veliko. Kljub temu pa je sedaj čas, da smo uh, pogumni. Vidim veliko možnosti v Walesu. Mislim, da lahko poskrbimo za kulturno odličnost, krati pa tudi za visoko produktivnost. Zastaviti se je potrebno vprašanje, kako uspodbujati razvoj. Evropski patent, digitalna agenda, to so veliki projekti, ki morajo prispevati tudi k razvoju majhnih in srednje velikih podjetij, k razvoju Walesa in državljanov Evropske unije. Hvala lepa, gospod Clark. Ta revizija ima različna načela. Tudi pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem je vključena. Zagotovili naj bi jim več možnosti, več priložnosti, ampak evroobmočje propada. Kako jim bomo torej zagotovili te nove priložnosti? Kako jim bomo zagotovili rast? Leta 2009 sem vprašal eh, komisarko, kakšne ukrepe eh, bo sprejela za to, da bi prišlo do eh, rasti. Vendar nisem dobil odgovora. Danes imam te odgovore. Prišlo naj bi do poenostavitve, ampak to je zgolj delež zakonodaje vzpostavljanje pravega okolja za majhna in srednje velika podjetja ne more pomeniti novih pravil. Morali bi črtati pravila. Gospod Baroso je dejal lansko leto, da birokracija ovira razvoj majhnih in srednje velikih podjetij. Zvevka. Gospod Zvevka, dve minuti. Šanovni panstvo, pravo zbit skomplikovano gospe in gospodje. Celotna zadeva je zapletena in ne pomaga razvoju majhnih in srednje velikih podjetij. Kot eh, predsednik odbora za pravne zadeve mislim, da bi morali posvetiti pozornost temu, da mora zakonodaja delovati, zato potre, za potrebujemo vnaprejšnje in pa kasnejše eh, presoje vpliva zakonodaje na majhna in srednje velika podjetja. Tako bomo lahko odstranili ovire, eh, ki so zelo pomembne za razvoj eh, našega gospodarstva. Pomembno je seveda načelo vse na enem mestu. Potem uh, pomembna je tudi uh, zakonodaja na ravni Evropske unije, ki bo neposredno prešla uh, v zakonodajo držav članic. Vse to je pomembno za majhna in srednje velika podjetja. Pomembna je tudi delovna skupina Štojber, ki uh, jo je vzpostavila Evropska komisija za uh, pregled majhnih in srednje velikih podjetij. Na ta način naj bi znižali preobremenjenost uh, majhnih in srednje velikih podjetij. Ta namreč vodi v upočasnevanje delovanja majhnih in srednje velikih podjetij. Ta tudi ne morejo sodelovati pri javnih naročilih zaradi preveč zapletenih postopkov. Komisija je izvedla tudi analizo, kako bi uh, delovalo znižanje administrativnega bremena za 25 odstotkov, kako uh, kakšne posledice bo torej, bi torej to imelo za majhna in srednje velika podjetja. Potrebno pa je seveda najprej poskrbeti za izvajanje v državah članicah. Akt za mala podjetja namreč, eh, se namreč srečuje z velikimi državami vsaj v nekaterih državah članicah. Kljub temu, eh, da bi bile posledice tega akta pozitivne za razvoj gospodarstva. Naj povem še nekaj o evropskem patentu in v delu, ki na to temo poteka v odboru za pravne zadeve. Mislim, da bo ta imel pozitiven vpliv tudi na majhne srednje velika podjetja. Hvala, gospod Tikal uniunea europeană era de nouă cinci iar la nivelul zonei. Eh, hvala lepa. Torej 9,5 odstotkov eh, smo imeli pač v Evropski uniji in 0,9 eh, v eurozoni. In če pač primerjamo vse to z celotno brezposelnostjo, so številke zaskrbljujoče. In razvoj in podpora MSP-jev bo pač izboljšali uh, rast. MSP potrebujejo stabilnost eh, na pravnem področju in dejstvo je, da se njihove dejavnosti če dalje bolj ogrožene. V kriznih časih se soočajo z zamudami pri plačilih eh, strani javnih institucij in eh, MSP imajo seveda svoje lastne poslovne načrte in ti so ogroženi zaradi tega dejstvo je, da so eh, MSP-ji dobili samo 33 odstotkov javnih razpisov, vrednosti javnih razpisov. Eh, in če to primerjamo z eh, BDP-ji, vidimo, da bi dejansko bilo treba podpreti MSP-je. Vsaj 50 odstotkov odstotkov bi morali realizirati do leta 2015 na elektronskem področju eh, in na eh, področju storitev pa eh, skupni trg še vedno ne deluje in mi imamo seveda program za oživljanje gospodarstva in Evropska investicijska banka tu sodeluje z 30 milijardami evrov za MSP-je. E, in treba bi bilo dejansko eh, financirati eh, posojila MSP-jem. In mene zanima, ali na načrtujete kakšno uh, dopolnjevanje tega eh, financiranja in ali je financiranje ustrezno porazdeljeno med državami? Tri milijone izgubljenih delovnih mest zaradi investicij v uh, dolgotrajno gospodarsko politiko. To se je zgodilo kljub Lizbonski strategiji, kljub agendi 2020. Obstaja tudi strategija za leto 2014 do 2020. Naj torej povdarim to, kar se sprašujejo državljani Evropske unije. Kaj sploh predstavlja Evropska unija, če ne more govoriti z enotnim glasom na področju zunanje politike, če eh, ne more sprejeti enotnega mnenja, ko gre eh, za namenjanje finančnih sredstev? kaj pomeni Evropska unija, če ne zna zmanjšati administrativnega bremena, če ne zna izboljšati dostopa majhnih in srednje velikih podjetij do javnih razpisov. Potrebni so torej konkretni predlogi in ne evropropaganda. Vabim evropske inštitucije, da sprejmejo odločitve, ki bodo v korist majhnih in srednje velikih podjetij v mojem okrožju ta potrebujejo eh, pomoč, preden bodo vsa ta podjetja propadla. Um, Očitno kar nekaj ljudi iz Veneta. Hvala lepa. Gospod Karinc, izvolite. Hvala lepa. v naših družinah starši pogosto namenjajo največ pozornosti tistim otrokom, ki najglasneje kričijo. A morda bi tisti, ki je najmirnejši, potreboval več pozornosti. In podobno je tudi v politiki. Pogosto več eh, pozornosti posvetimo velikim um, podjetjem, ki imajo veliko denarja in eh, govorijo z zelo močnim glasom, vendar pa moramo uh, pozornost usmeriti tudi na druga podjetja, torej na mala in srednje velika. Velika podjetja so kot velika drevesa v Evropi, ampak ta drevesa ne predstavljajo gozda. 90 odstotkov vseh podjetij v Evropi so mala in srednje velika podjetja. In približno tri četrtine delovne sile je zaposlene v tem sektorju proizvedejo največji delež evropskega BDP-ja. Prišel je čas za spremembe, da preusmerimo našo pozornost in se ne osredotočamo na velike, na velika podjetja, ki govorijo z najglasnejšim glasom, ampak se moramo osredotočiti na mala, merna podjetja, kajti oni predstavljajo večino našega prebivalstva in zato pozivam komisijo, da posveča več pozornosti obljubam, ki jih je sama dala za zmanjševanje administrativnega bremena za mala in srednje velika podjetja. To lahko storite s pregledom zakonodaje, ki že obstaja in eh, da preprečite povečanje te administracije in tega bremena. S tem bomo lahko tudi povečali ekonomsko rast. Hvala lepa, gospod Balčitis. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar 2008 je bil sprejet akt za mala podjetja z namenom, da ustvari boljše pogoje za mala in srednja velika podjetja v Evropi. Dosegli smo napredek, zmanjšali smo breme, naprimer z direktivo o zakasnjenem plačilu, ampak vidimo, da rezultati niso tisto, kar so si, kar so, na kar so upali mala in srednja velika podjetja treba je izboljšati poslovno klimo in poenostaviti tudi druge sisteme. To nis, tega nismo dosegli sedaj. Poznamo različne sisteme varstva potrošnikov v različnih državah in potrošniki verjamejo v eh, podjetja. In vendar, in z, ampak zato podjetja ne širijo svoje uh, poslov v tujino, to pa ni bil namen tega. Videli smo, da je kar nekaj podjetij, malih in eh, srednjih velikih podjetij, bankrotiralo. Skušali smo jim pomagati, vendar ni bilo vse uspešno. Mikrofinančna pomoč je prišla zelo pozno, vendar pa se je pokazalo, da v malih državah nacionalne banke namesto, da bi nudile um, posojila, malim in velikim podjetjem, so še poostrile um, zahteve in pogoje za posojila. Zato res ne vemo, če so bili instrumenti, ki smo jih predvideli, uspešni. Te instrumente bi morala v prihodnosti nadzorovati komisija. Pregled akta za mala podjetja nam bo tudi pomagal, da vidimo, kje je potrebno več prizadevanja za to, da bomo dosegli boljšo učinkovitost malih in srednje velikih podjetij. Hvala. Hvala. Ste želeli spregovoriti v postopku modre kartice? Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospoda Balcitisa sem želel vprašati, kaj meni o programu Erasmus za mlade podjetnike, kaj ti pravi, da finančna situacija ravno v krizi postala zelo um, občutljiva in slišal sem, da, je kom, da komisija želi zmanjšati ta program. Ali mislite, da ne bi bilo smiselno ravno na področju, fina, ravno v času finančne krize poskrbeti za to, da mala in srednja velika podjetja dobijo možnost, da spoznajo nova poslovna področja? Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, tai yra esminis. Hvala za vaše vprašanje, ki je zelo bistveno in je zelo bistveno tudi za prihodnost, namreč kako bomo prestrukturirali sistem in kak, kateri koraki bodo najpomembnejši, ne samo za mala podjetja, ampak tudi za velika podjetja. Program Erasmus, ki ste ga omenili, je zelo pomemben in mislim, da lahko vse tri institucije posvetijo še več pozornosti in več napora za to, da ohranijo ta program, tako da bomo v prihodnosti imeli bolje sposobljene strokovnjake, ki bodo lahko izvajali vse teoretične um, ideje, o katerih tukaj govorimo tudi v praksi. In strinjam se, da ne bi smeli podpreti ukinitev takšnih programov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Marčenkevič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar dela v zvezi z revizijakle za mala podjetja se morajo osredotočiti na status Evropske delniške družbe in na njihovih dejavnosti na notranjem trgu. Podjetja, ki oziroma raziskave preteklih mesecev so pokazale, da pogosto se aktivnosti začnejo tudi v zelo kratkem času, vendar pa se ne preišče v dovolj, dovolj kakšne so administrativna bremena zaradi novih zahtev. Veliko novih spodbud je, komisija bi morala pokazati več angažmaja v zvezi z temi vprašanji. Drugi ukrepi pri aktu za mala podjetja bi morale biti tudi izboljšanje finančnih sredstev in to tudi omogočati zmanjšanje tveganja in boljši dostop za, do kontaktnih točk in boljša pomoč pri administrativnih vprašanjih. Ta cilj kvote za poslovanja, ki je predviden v Evropi 2020, tu moramo upoštevati tudi dodatne stroške. Hvala. Hvala lepa. Sedaj smo v postopku kašti aj. Lahko dam besedo samo naslednjim govornikom, e, ostali ne bodo imeli časa gospa Bazesko, gospa Gal, gospod Keli, gospod Silvestros, gospod Kutas, gospod Paška in gospod Rodman. Ja. Eh, poskušal sem eh, enakomerno to porazdeliti po skupinah in sedaj dajem besedo gospe Bažesko. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Da bi izboljšali obstoječo zakonodajo tako, da bi bolj upoštevali majhna in srednja podjetja, mora akt za majhna podjetja biti usklajen s strategijo Evropa 2020, tako da bomo lahko hitro izvedli vse predvidene ukrepe mislim, da moramo posebno pozornost eh, dati financiranju tistih podjetij, ki so eh, inovativna. V skladu z ocenami eh, komisije je Romunija dober primer držav, ki znajo uporabljati prava načela za spodbujanje podjetništva. Eh, za majhna podjetja imamo proračun 20,1 milijona evrov, ravno tako spodbujamo tudi mlade, da se začno ukvarjati z upravljanjem podjetij. Potem smo tudi eh, izboljšali dostop eh, podjetij do financiranja, torej majhnih in srednjih, in podpiramo njihova ustanavljanja. Gospod Kutaš. Gospod Kutaš. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej želim pozdraviti predlog komisije, da se revidira akt za majhna podjetja. Eh, februarja je Evropska komisija pozdravila napredek, ki je bil dosežen na podlagi Eh, akta za majhna in srednja podjetja. Ravno tako pa je komisija opozorila na izzive. Treba je izboljšati financiranje majhnih in srednjih podjetij eh, in eh, zmanjšati preveliko birokracijo. In eh, ko direktive prenesemo v domačo zakonodajo, se občasih pojavijo še dodatne ovire. Zato bi bilo dobro imeti neko primerjalno tabelo med eh, različnimi državami v Evropski uniji. Ravno tako je treba videti, kakšen učinek bo nova zakonodaja imela na majhna in srednja podjetja. Hvala lepa. Eh, hvala, gospod Paška. Najlepša hvala za besedo. Več kot dve leti sta že pretekli, odkar je bil sprejet akt za mala podjetja in zato je pametno to, da je letos komisija pripravila oceno uh, uporabe le tega. Napori za ustvarjanje primernega in uspodbudnega okolja za majhna in srednja podjetja niso bili v celoti uspešni. Predstavniki majhnih in srednjih podjetij želijo nove ukrepe, da se ta situacija izboljša. Menim, da moramo bolj natančno razmisliti in, in pogledati, kako se pravila uporabljajo v posameznih državah. Pri nas, v naši državi, je naša zakonodaja zelo odporna na spremembe, se pravi, zelo težko jo je spreminjati in eh, naša eh, domača zakonodaja vsebuje veliko določ, ki v bistvu ovirajo majhna in srednja podjetja, vendar moramo takšno gledanje odpraviti. Hvala lepa, gospod Jobermajer. Gospod predsedujoči, Posebno pozitivno je, da bo z aktom za mala podjetja mogoče lažje ustanoviti podjetje, tako kar zadeva finance, kot tudi časovno porabo. Eh, prav tako eh, pozdravljam dejstvo, da je treba račun eh, poravnati v 30 dneh. Pri cashflowu pa je še vedno nekaj birokratskih vir pa zelski kriteriji eh, tu ne nudijo dovolj možnosti in kar zadeva eh, čezmejno delovanje, bi morali oblikovati Evropsko privatno družbo. Eh, to bi moralo postati v prihodnje pomembneje kot pa Evropska delniška družba in sicer razmišljam o filijalah, o premestitvah sedeža ta pristop bi morali še naprej eh, zasledovati in sicer, da bi tudi srednjim in malim podjetjem olajšali dostop do kitajske in drugih azijskih trgov. Hvala lepa, gospa Gaul. Hvala lepa. strinjam se s tem, da je treba revidirati akt za majhna podjetja in uvesti nove okrepe. Evropska unija bi morala bolje poznati dogajanje v posameznih državah članicah, kar zadeva uporabo akta za majhna podjetja. Umestni pregled je izjemno pomemben kajti vedeti moramo, v kolikšni meri imajo majhna in srednja podjetja dostop do financ, v kolikšni meri so njihova upravna bremena prevelika in tako naprej. Ravno tako je treba poenostaviti eh, pravila v zvezi z registracijo novih podjetij. Drugo eh, vprašanje pa je inteligentna zakonodaja. Načelo enkrat in samo enkrat mora veljati po celi Evropi. Pogledati si moramo tudi, ali so politični okviri eh, primerni in če niso, moramo vedeti, kaj spremeniti. Gospod Kelly. Dejstvo je, da eh, bi eh, vsako novo mesto to novo delovno mesto v majhnih in srednjih podjetjih eh, prineslo veliko eh, eh, k reševanju krize v Evropi. Vendar pa je treba za to zmanjšati birokracijo in s tem se moramo soočiti. Takoj. Naša vlada je sprejela eh, določene ukrepe, ki jih je poslovna skupnost eh, Eh, dobro sprejela. Eh, to so ukrepi, ki so povezani z obdavčanjem, z vajeništvom in podobnimi vprašanji. Zlasti pa se moramo soočiti z goljofijami in pa z eh, črnim trgom. S črnim trgom se je treba soočiti na evropski ravni. Podjetja moramo spodbuditi, da bodo bolje izkoriščata možnosti, ki jih nudi elektronsko poslovanje in spostaviti tudi evropsko podatkovno bazo. Če bomo to naredili, bomo spodbudili ustanavljanje novih majhnih in srednjih podjetij. Hvala lepa in za konec gospod Silvestris. <clears throat> Mm, hvala, gospod eh, predsedojoči. Eh, predelava SPA-ja je zelo dobra prilika in sicer vidimo, eh, da so mala in srednja podjetja tista, ki imajo zelo veliko vrednost. Zrasti v Italiji znašajo levi delež v industriji, zlasti na jugu. E, imamo pravzaprav samo mala in srednja podjetja. V preteklih letih so ta podjetja ustvarila zelo veliko delovnih mest, veliko jih je tudi bankrotiralo zaradi nelojalne konkurence. Evropa mora oddati jasen signal, ki bo tudi učinkovit. Manj birokracije, manj predpisov, več transparentnosti, hitrejša plačila in zlasti stabilno poslovno okolje za srednja in mala podjetja. To je še posebej potrebno. So now we go to Mr. Tako, sedaj pa gospod Ren. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, zahvaljujem se vam za zelo resno in vsebinsko razpravo. Komisija se zaveda, da moramo narediti več. To je povdarilo več poslancev in poslank in v celoti se strinjam s tem, da je bistvenega pomena, da zagotovimo dobre pogoje za majhna in srednja podjetja, saj je to uh, ključno za oživljanje gospodarstva in za odpiranje novih delovnih mest. In uh, to vedo naša podjetja in tudi evropsko gospodarstvo. Lahko vam povem, da načelo Think Small First in da predlagani ukrepi v aktu za majhna podjetja predstavljajo prioriteto za komisijo. Želim se vam zahvaliti za vašo podporo v tem pogledu. Komisija se že veseli tesnega sodelovanja z vsemi relevantnimi akterji, zlasti z Evropskim parlamentom, zato, da bi zagotovili učinkovito izvajanje akta za majhnega podjetja na evropski ravni, eh, kakor tudi na nacionalni ravni, se pravi na ravni posameznih držav članic. In uh, Evropski teden za majhna podjetja v oktobru bo dobra priložnost, da razširimo poznavanje tej problematike po celi Evropski uniji. In uh, v cilju tega bomo sodelovali tudi s parlamentom. Hvala lepa, gospa Gjuri, ki žal ne more prebrati sama svoje izjave, zato ker nima glasu. Hvala. Sedaj je potrebno ukrepanje. To je nekdo rekel in to lahko samo podprem. Srednja in mala podjetja to smo slišali sedaj, so dejansko tista, ki zlasti ustvarjajo delovna mesta v Evropski uniji. In po gospodarski krizi je še prav posebej pomembno, da stvari pogledamo od blizu in da ponudimo pomoč eh, tem srednjim in malim podjetjem. Mačarsko predsedstvo dejansko želi spodbujati gospodarstvo, ki temelji na delu. In v tem kontekstu igrajo mala in srednja podjetja pomembno vlogo in so pomemben partner. Od leta 2008 eh, se je ekonomski položaj pri nas dramatično spremenil in zato je potrebno opraviti revizijo. Mi bomo storili vse, da bomo dejansko dosegli dogovor med štirimi stranmi. In zahvaljujemo se eh, pri vseh, ki so se sedaj oglasili. Hvala za njihove prispevke. Hvala vsem tistim, ki so se pohla, pohvalno izrazili eh, o tem, eh, za kar se je mađarsko predsedstvo odločilo kot za prioritetno obravnavo. Dovolite mi, da pa sedaj omenim še nekaj čisto konkretnih stvari. veselimo se, da so poslanci načeloma uh, enotni, da se strinjajo z nami. Vemo, da mora evropsko gospodarstvo rasti, vemo, da je potrebno ustvarjati delovna mesta. O tem se vsi strinjamo. Prav tako moramo poskrbeti, da se bo izboljšala konkurenčnost srednjih in malih podjetij. Tudi svet enako gleda na stvari. In svet za konkurenčnost je tudi že opozoril na to, da je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe in da je treba te ukrepe potem še izboljševati. Sedaj imamo revizijo akta za mala podjetja. E, tu so nakazani vsi problemi in poskrbeti moramo za to, da bodo sreden mala podjetja dobila boljši dostop do trgov, boljši dostop do posojil, kreditov. To bo situacijo splošno gledano izboljšalo. Prav tako pa je treba zmanjšati tudi birokratske obremenitve. Svetu se zdi to še prav posebej pomembno in to želim tudi jasno podariti, tudi z veseljem podariti ustvariti, eh, da je direktiva o eh, zakasnitvi plačil, ki je naletela na odobravanje, prav gotovo pot eh, v pravi smeri. Kajti sicer bi to bila prevelika obremenitev za srednje in mala podjetja in to bi povečalo njihovo plačilno nesposobnost, nelikvidnost. zmanjševanje administrativnih stroškov, eh, zmanjševanje administrativnih bremen, to je eh, naš moto. In mi poskušamo močno spodbujati in pospeševati tudi ustanavljanje podjetja v enem mesecu. Še dve konkretni pripombi in sicer evropski patent. Tudi tukaj potrebujemo okrepljeno sodelovanje. 23 držav članice je že izreklo za to in to bi bil dejansko zelo velik prodor, to bi bilo zelo koristno za konkurenčno srednjih in malih podjetij v Evropski uniji. Gospod Krojcman je omenil temo statut Evropske zasebne družbe in rekel, da mora to biti prioriteta. Tudi mi enako gledamo na te stvari. Vendar pa imamo še nekoliko težav pri državah članicah, kajti nimamo šesto odstotnega konsensa. Vendar pa mislim, da bi to dejansko bil preobrat, če bi nam to uspelo. To bi bilo pomembno za sreda in mala podjetja eh, in eh, verjamemo, v to, eh, da je tu treba zagovarjati zelo jasno politiko prihodnosti. Eh, pravna varnost, eh, to je tema, ki jo je omenilo več poslancev, tudi ta tema je zelo pomembna. In za zaključek mi dovolite še povezavo s strategijo 2020. Tukaj potrebujemo pravila, določbe, potrebujemo tudi ukrepe, aktivnosti, eh, ki bodo izboljšali situacijo srednjih in malih podjetij. Seveda pa morajo tudi države članice tukaj opraviti svoje domače naloge. Evropski okvir ne zadošča. Potrebujemo poenostavitev davčnega sistema in dejansko potrebujemo okolje, ki bo prijazno do srednjih in malih podjetij. Nekatere države članice so to uvidele eh, in nam to tudi sporočile. Hvala. Hvala lepa. Sedaj je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12. uri. Sedaj gremo naprej in sicer na izjave sveta in eh, komisije v zvezi z eh, dogajanji.